pravo komisiji, finančne storitve, pomankanje napredka v svetu in zamuda komisije pri sprejetju nekaterih predlogov. Preden začnemo za razpravo, naj vas obvestim, da za to razpravo ni predviden postopek modrega kartona. Besedo kar tako dajem poslanki Bowles za pet minut. Hvala lepa. Tekom tega mandata je prišlo do cele poplave zakonov z področja finančnih storitev, ki jih je pripravila eh, komisija, začenši z vzpostavitvijo evropskih nadzornih organov z eh, številnimi bančnimi in tržnimi ukrepi za zaščito depozitarjev in investitorjev in tudi z enotnim mehanizmom za reševanje, ki še čaka na sprejetje. Skupno več kot 40 pobud, ki so zaključene ki so v postopku ali za katere se pričakuje, da bomo zaključili postopek. Odbor za gospodarske zadeve je večkrat zahteval oceno učinka te zakonodaje in komisijo ne vendarle spomnim, da se je zavezala, da bo upravila analizo stroškov in koristi glede sorazmernosti in učinkovitosti te sprejete zakonodaje od samega začetka finančne krize. S tem delom je bilo potrebno začeti zdaj in ga zaključiti še pred koncem tega mandata. Morda se tudi zavedate, gospod komisar, da je odbor Ekon prav tako sprožil svojo lastno drugo preiskavo in zdaj poteka postopek zbiranja dokazov. Kar zadeva tok dela, sta bile zanj značilne dve zadevi. Kot prvo, številni predlogi so zahtevali več časa od komisije, kot je ta pričakovala ali upala. Nekaj izgovorov in opravičil sicer je, ampak dejstvo ostaja, da so bile zamude zelo dolge, kot naprimer pri mehanizmu reševanja bank, kar je parlament želel sprejeti sočasno z ESIS-om eh, davnega leta 2009 in enako velja tudi za težko pričakovano direktivo o zakonodaji iz področja vrednostnih papirjev. Ja, to so težki pravni problemi in zato je to še toliko bolj razlog, da to zakonodajo sprejmemo čim prej, da predloge dobimo čim prej, da so zakonodajalec lahko začne z delom. Druga značilnost tega postopka je, da je parlament delal zelo hitro in zelo dosledno in eh, natančno komisiji je podajal predloge za zakonodajo, se hitro odzival v posvetovanjih, bistveno hitreje kot svet. Tako da smo zdaj prišli do zamude s pomembnimi predlogi, pri katerih je kaj malo možnosti, da bodo prišli do trialoga. Pri drugih predlogih, zaradi pomankanja soglasja v svetu, svet potrati več čas, naprimer, ko gre za direktivo MIFID in pa direktivo o depozitarjih. Harry Potter se boji z določenimi pošastmi, mi tu pa se očitno borimo z tistimi, ki nam kradejo čas. Začeti moramo z vsemi postopki, da se bodo trilogi lahko začeli. In eh, pomembno je, da preučite stališča sveta, kajti ne bomo popustili pogostemu izgovoru, češ, da gre za zelo tankočutno ravnovesje v svetu. Toliko bolj nas moti dejstvo, da, so predlogi, da se predlogi zatikajo v svetu, ampak dejstvo je, da bolj, ko bo tako, bolj bomo ustrajali pri svojem, pri tistih predlogih, ki pridijo do trialoga. Na sestanku koordinatorja odbora Ekono včeraj smo se dogovorili, da ne bomo popuščali, kljub prihajajočim volitvam. Še naprej bomo delali na vseh spisih, ki bodo prišli na vrsto, z namenom zaključiti delo v prvi obravnavi, kar zadeva vse predloge, ki so trenutno pred nami. Razumem, da je pomembno prioritizirati delo in da je treba narediti ne, marsikaj, ampak narediti malo vsega in zaključiti nič ni pravi način postopanja v, zaključ, v zaključku mandata. Pričakujemo pa, da bo v tem zaključku vendarle storjeno vse, zato da bomo čim več teh zakonov tudi sprejeli še pred koncem mandata parlamenta. Bančna unija je seveda prioriteta za stabilnost tako eh, bank kot držav in zato pozivamo komisijo naj čim prej sprejme svoje predloge za vzpostavitev enotnega mehanizma za reševanje eh, bank. Prav tako, če želimo zaključiti delo na bančni strani, kar zadeva kapitalske zahteve in reševanje bank, je pomembno, da se tudi opravi delo na podlagi priporočil skupine Likanen. Prav tako je tu manjkajoči člen direktive o zakonodaji z področja vrednostnih papirjev. Kot sem dejala že večkrat, prihajajočemu litvanskemu predsedstvu je dostop do temeljnih, osnovnih bančnih računov, ključnega pomena za milijone naših državljanov. Nešteto ur smo porabili za visoko leteče finančne projekte. Zdaj pa je prišel tudi čas, da vsem v naši družbi damo dostop do tega osrednjega orodja sodobnega življenja, se pravi do bančnega računa. Kaj ti res bi bilo katastrofalno, če bi svet to odrinil v stran, čež da gre za manj pomembno temo. Ne, to moramo storiti. Hvala lepa gospa predsedujoča spoštovane poslanke in poslanci zelo sem hvaležna za to priložnost da lahko sodelujem v današnji razpravi še posebej da lahko razjasnim določene zadeve upam da bo to prav vsem omogočilo da naredimo korak naprej da izboljšamo sodelovanje na tem področju. Kot prvo se ne morem strinjati z osnovno premiso, na kateri temelji to vprašanje, kajti ni niti razumno, niti pravilno reči, da ni napredka v svetu na področju finančnih storitev, kvečemo nasprotno. Svet vse čas bistveno napreduje pri zelo zapletenih pogajanjih o zelo pomembnih dosjejih. Zaenkrat smo posebno pozornost namenili tistim zakonodajnim spisom, ki zadevajo bančni sektor, kar je pa ponoma upravičeno glede na pomen tega sektora in glede na to, da je potrebno prelomiti povezavo med eh, stanjem bank in zadolženostjo držav. Prav tako naj izpostavim pomemben napredek, ki smo ga dosegli na področju finančnih storitev v le nekaj kratkih mesecih. Najprej uspelo nam je doseči politični dogovor glede dveh temeljnih gradnikov reforme bančnega sektorja in eh, prihodne bančne unije. Dogovor o svežnju za nadzor nad bankami in pa tudi direktiva o kapitalskih zahtevah in pa uredba o tem eh, sta večkrat pokazali, kako zelo pomembno eh, je sprejeti ta, te zakonodajne akte in to smo tudi izpostavili kot ključno prioriteto programa dela našega predsedstva. Vem, da bo Evropski parlament preložil glasovanje o tem svežnju na septembrsko plenarno zasedanje. Upam pa, da ta sprememba v časovnici ne bo zapletla zaključka dela. Glede CRD 4, ki ga bosta formalno sprejeli obe instituciji v prihodnjih dneh in ki bo objavljen še pred julijem, so bila pogajanja zelo težka in dolga. Aprila smo dosegli politični dogovor glede direktive o hipotekarnih posojilih, kar bo omogočilo hitro implementacijo novih pravil, ki gredo v korist imetnikom hipotekarnih posojil v Evropi. Upam, da bo ta direktiva tudi sprejeta v prvi obravnavi v Evropskem parlamentu, če bo seveda parlament spoštoval skupno politično izjavo iz leta 2001, kar zadeva obravnavo dokumentov. Prav tako smo dosegli politični dogovor glede direktive o preglednosti, o transparentnosti, s čimer bomo tudi izboljšali privlačnost finančnih trgov za male izdajatelje vrednostnih papirjev. Hvala za odlično sodelovanje pri tem doseju in tudi pri drugih dosejih, o katerih teče beseda. Prav tako pa je pomembno omeniti določene težave in izzive, s katerimi se soočamo. Danes imamo namreč približno 20 zakonodajnih predlogov na področju finančnih storitev, ki so pred nami in pri nekaterih dosegamo dogovore, obenem pa prihajajo novi predlogi pred nas. Komisar Barnier je nedavno dejal, da ni nobenega pravega razloga, da bi prenehali z sprejemanjem novih predlogov in prav ima glede na okoliščine. Je pa tudi res, da so nekateri predlogi komisije in tudi amandmaji Evropskega parlamenta eh, predlogi, ki zahtevajo še dodatno razpravo. In na ta način mislim, da jih bomo lahko samo izboljšali. In iz tega naslova mislim, da moramo tudi uporabiti izkušnje vlad držav članic. Naš namen je zagotoviti kakovostno zakonodajo, ki bo realna, ki bo učinkovita in ki bo tudi funkcionalna. Naš cilj mora biti hitro doseganje rezultatov, vendar ne na račun kakovosti. In to mislim, da je razumen pristop. In to je pristop, ki nam je vsekakor dobro služil do sedaj. En takšen primer je proces pregleda direktive in uredbe MIFID in MIFIR in to je seveda v skladu z zavezami, kar, zaveda, kar zadeva oprostite, ureditev načina dela finančnih trgov. MIFID je potrebno prilagoditi tako tehnološkemu razvoju in finančnim inovacijam. Vpliv teh novih pravil je nekaj, česar ne gre podcenjevati in ključnega pomena je, da najdemo pravo rešitev. Svet si je zelo prizadeval za to, da bi dosegli Eh, rešitev, da bi imeli boljše, bolj uravnoteženo besedilo, kar pa seveda ni mogoče doseči kar preko noči. Še en primer je primer pogajen o schemah depozitnih jamstev. Mi smo se odločili za to, da bomo to zadevo rešili z svežnjem zakonodaje o reševanju bank, kajte gre za področje, ki se zelo eh, prekriva z vprašanjem jamstev za uloge. Smiselno je, da zaenkrat torej zamrznemo ta predlog, kajti financiranje teh schem je konec koncev komplementarno z sistemi, ki jih imajo države članice eh, za jamstva za uloge. Svet si seveda prizadeva doseči napredek na tem področju. Kar zadeva direktivo o poplačilu investitorjev, ta pogajanja bodo morala pač počakati na dogovor pri prej omenjenem spisu. Glede solventnosti dve, prepoznavamo pomen izpostavitve previdnostnih eh, dejavnikov, ki temeljijo na metodologiji, ki izhaja iz tvegan, da ne bomo mogli takoj zadeve zaključiti, kajti čakamo še na pripravo ex ante ocene učinka, ki jo je zahteval parlament tekom pogajanj lansko leto. Napredek na splošno je bil eh, kar navdušujoč, kljub rečenemu. Seveda, vedno lahko stvari še izboljšamo. Svet bo vsekakor nadaljeval s kakovostjo dela in s tempom dela in upam, da bo parlament storil enako. Če se ozremo naprej, upamo, da se bomo lahko dogovorili glede splošnega pristopa v svetu, glede direktive o reševanju bank in tudi glede zakonodajnega svežnja o. malo prodajnih investicijskih produktih. Prav tako smo se dogovorili, da bomo še do konca eh, tega mandata sprejeli te predloge in eh, to bo vse okor zaveza, ki se jo bomo trudili spoštovati. Upali smo, da bomo dosegli tudi politični dogovor glede uredbe o zlorabah na trgu, ampak eh, nismo prepričani, ali so perspektive res različne najbolj jasne, glede na to, da je parlament odpovedal jutrišnji trialog. Glede uredbe o centralnih depozitarnih schemah bomo, upam, da čim prej lahko začeli s trialogom s parlamentom. Prav tako bomo nadaljevali z delom na drugih spisih, kot naprimer UCIC in pa predlogi komisije glede izboljšanja pravil z področja preprečevanja pranja denarja v skladu s smernicami Evropskega sveta. To so cilji, ki so dosegljivi. Zahtevali bodo podporo komisije in parlamenta, da bomo lahko še naprej konstruktivno sodelovali z namenom doseganja spremljivega kompromisa. Če zaključim, ne sprejemam ocene, da v svetu ni prišlo do napredka na področju finančnih storitev dejansko, kot sem dejala, smo dosegli pomemben napredek, ogromen napredek na teh področjih, ki so zelo zapletena in eh, zelo podrobna. Naš namen je doseči čim hitrejši rezultat, ampak prav tako si prizadevamo za kakovosten rezultat in to včasih ja, zahteva svoj čas in zato se obračamo tudi v smeri parlamenta, da tudi ta odigra svojo vlogo in eh, veseli nas že, da bomo danes slišali, kako nameravate to storiti v prihodnih mesecih. Hvala. hvala lepa gospa predsedujoča dobro jutro vsem najprej hvala gospe sharon bowles in odboru ekon za zastavljeno vprašanje dejansko mislim gospa predsedujoča da tri leta po začetku tega mandata pet let po nastopu te finančne krize, te hude finančne krize, ki je do nas prišla iz ZDA in ki se je razširila seveda širom Evrope in katere posledice so še daleč od odpravljenih. Torej zdaj, po vsem tem času, je v letu 2014 prišel čas, da preučimo, ali smo resnično storili to, k čemu smo se zavezali. Prišel je čas, da podamo oceno dosedanjega dela in da si zelo jasno povemo, kje smo, in kako je treba postopati naprej, sploh upoštevajoč gospodarske in socialne razmere in kako bi lahko storili več. Tako da hvala lepa parlamentu za to priložnost, da preko tega parlamentarnega vprašanja o tem tudi spregovorimo. Prav tako me veseli, da to lahko storim v prisotnosti Lucinde eh, Creighton in irskega predsedstva. Naj povem, da eh, osebno izrekam eh, zahvalo celotni irski ekipi pod vodstvom ministra Majka Nunena za odlično opravljeno delo oziroma za odlično delo, ki ga opravljajo. Spoštovane poslanke in poslanci, tri leta sem eh, v tej funkciji in tri leta sledimo tej eh, agendi. Eh, Sharon Bowles je dejala, da gre za celo poplavo predlogov. Ne vem, če je to ravno prava beseda, ampak vsekakor sledimo agendi, kakršne v preteklosti ni bilo, ko gre za količino finančnih eh, zakonodajnih aktov. Tu imate eh, cel seznam teh eh, predlogov, tistih, ki so že izglasovani, tistih, ki so v postopku, tistih, ki so še v obravnavi. Zdaj, zakaj toliko teh predlogov? Jasno je, da ima ta finančna kriza svoje razloge, svoje vzroke in Glavni razlog je pomankanje ustrezne globalne ureditve in eh, nadzora bankirjev, ki smo jim dovolili vse in ki so si dovolili prav vse z nesmislenimi nagradami, s podbujanjem tvegan, ki jih na koncu pokrijejo davkoplačevalci. Eh, banke nimajo zadostnih zagotovil za, za svoj kapital oziroma ga niso imeli. Vse te stvari smo rešili, kot je G20 to zahteval in kot eh, je to konec koncev potrebno storiti na globalni in evropski ravni. Vsak akter, vsak produkt, vsak sektor je potrebno vzeti pod drugogled in eh, noben se ne sme izmuzniti ustreznemu nadzoru in predvsem razumnemu nadzoru. To je namen našega dela in poštovane poslanke in poslanci, ni časa za odmor. konec koncev je to tudi bistvo tega ustnega vprašanja. Čas je, da še naprej ostajamo odločeni, eh, pragmatični in zelo eh, budni pri sprejemanju vseh teh besedil. Naj orišem prioritete za prihodnje šest eh, mesecev. Najprej bančna unija. Lucinda Creighton je o tem že govorila. Naš namen je, da bi čim prej prišli do zaključka tega postopka. Več kot leto dni se že ukvarjamo s predlogom o reševanju bank in hvala Gunarju Hökmarku in odboru Ekon za izid glasovanja prejšnji mesec. Vsekakor delamo na tem, da bi na prihajajočem svetu Ekofin 21. junija svet lahko sprejel enotno eh, stališče in da potem lahko začnemo z delom s parlamentom na tem področju. Kar zadeva še zadnji kamenček v tem mehanizmu reševanja bank. Eh, tu sodelujem z vsemi svojimi ekipami, eh, da se dogovorimo glede še makajočih elementov tega mehanizma. Na tem področju bomo torej še naprej sodelovali tudi z litvanskim predsedstvom. No in upam, da nam bo uspelo tudi to, o čemer sem govoril včeraj s Petrom Simonom, glede jamstvo za depozitne vloge, kajti to so stvari, ki so seveda povezane tudi z previdnostnimi ukrepi v bankah, ker torej za zaščito vlagateljev. Vsi ti zakoni, ki jih sprejmamo, so zakoni, s katerim popravljamo pretekle napake, s katerimi preprečujemo prihodnje napake. Nekateri so celo represivni eh, zakoni. Gospa ministrica je pregovorila o besedilu, ki se mi zdi zelo pomembno, torej z področja boja proti pranju denarja. Vsa ta zakonodaja je pomemben element našega odzivanja na krizo. Mislim, da moramo zdaj zaključiti mm, s sprejemanjem vseh teh zakonov. Zdaj bom nakratko eh, omenil delo, ki ga pravi Markus Ferber na področju Mifida, zdaj napredujemo v svetu. Eh, mislim, da smo blizu dogovora še pod irskim predsedstvom in mislim, da bomo lahko začeli s trialogom še pod litvanskim predsedstvom. Potem zlorabe na trgu, poročevalka Arlene McCarthy, tudi tu mislim, da smo zelo blizu dogovoru, sočasno z Mifidom. Potem, kar zadeva uredbo omnibus, ta naj bi tudi kaj k malu naredila korak naprej na podlagi študije, ki smo jo skupaj naročili pri EOP, torej pri Evropski agenciji za nadzor nad zavarovalnicami in pokojninskimi skladi. Tretje področje dela, to sem povedal že veliko krat, da moramo iz te reaktivne, preventivne zakonodaje preiti tudi v druge oblike zakonodaje, tiste, ki so uh, bolj usmerjene v rast, ki spodbujajo rast, ki uh, Eh, so bolj dinamični, da bi na ta način lahko spodbudili oživitev gospodarstva. Torej gre za ukrepe na nacionalni ravni in na kolektivni ravni. Tu gre za Evropski sklad za socialno podjetništvo, eh, potem potni list za rizični kapital, potem gre tudi za tako imenovano crowdfunding, financiranje iz, v oblaku. Besedilo, ki to gospod Klute zelo dobro pozna in sicer glede transparentnosti poslovanja bank in mobilnosti eh, bank in glede transparentnosti bančnih nadomestil. Še eno področje, ki mi je zelo pri srcu, je zrena knjiga za dolgoročno financiranje. No, dejstvo je, da nam bodo sodili ne samo glede vsebine našega dela, ampak tudi glede načina dela. In, eh, tu se vsekakor držimo naših preteklih zavez, da ne bomo improvizirali, da bomo delali sicer hitro, ampak resno, da bomo stvari regulirali bolj pametno. Pri vsakem predlogu se posvetujemo, pri vsakem predlogu odpiramo razpravo in velik pomen pripisujem tem ocenam učinka. In prišel je čas, gospa Bowles, da ukrepamo tudi bolj globalno. Čeprav sem morda imel namen, da bi se stvari lotil še predem, da bi imel v roke besedila, ampak dejstvo je, da so besedila na koncu zakonodajnega postopka bistveno drugačne od besedil, ki jih mi dajemo v postopek na samem začetku. Pogosto so ta besedila bistveno boljša na koncu. Tako da mislim, da zdaj počasi eh, zadeva zori in prišel je čas, da opravimo tudi nekakšen globalen pregled učinka našega dela in upam, da bo to storjeno čim prej in kar se da objektivno, da bomo vedeli, kakšna bo tudi, kakšen bo tudi vpliv teh predlogov na gospodarstvo. Kot že rečeno, parlament je v številnih primerjih te predloge še izboljšal. In v zaključek, na čisto na kratko, omenim še dve konkretne točke, ki ste jih omenili. Namreč zakonodaja z področja vrednostnih papirjev. To je zelo kompleksna zakonodaja, ki izhaja tudi iz eh, civilno-pravnih elementov nacionalne zakonodaje. Ogromno je razlik med 27 oziroma 28 državami članicami na tem področju, zato smo preučili vsa eh, nacionalna pravila z področja vrednostnih papirjev in to je seveda bilo nujno opraviti, preden lahko pripravimo predlog. Komisija je tudi opravila javno posvetovanje o pravnih vidikih eh, tega področja v letu 2011. Prav tako smo že v zelo naprednem stadiju priprave ocene učinka za pokojninske sklade in investicijske sklade in eh, upam, gospa predsedujoča, da bomo to jesen lahko nadaljevali z delom. Potem direktiva o plačilnih storitvah, gre torej za trg finančnih eh, transakcij na drobno, tu je prišlo do številnih sprememb, ko gre za kartična plačila, plačila preko spleta in mobilna plačila. Ta revolucija se še ni eh, nehala. Dejstvo je, da smo zadnjič sprejeli spremembo zakonodaje v letu 2007, ki pa ni več na ravni eh, današnjega stanja. Pripravljamo tudi zeleno knjigo o kartičnih plačilih in eh, plačilih z mobilnimi telefoni in eh, moram reči, da je parlament eh, tudi zelo koristno prispeval k temu delu z resolucijo v obeh pristojnih odborih Evropskega parlamenta. To seveda bomo upoštevali in natančno tudi spremljamo nadaljevanje dela na področju direktive plačilnih storitev, to je zelo pomembno tudi za delovanje notranjega trga. Pripravili smo že eh, študijo, pripravili smo oceno učinka in eh, menimo, da bomo svežen o plačilih lahko predložili sredi julija, torej prihodni mesec, vključno tudi z poročilom o oceni učinka direktive o plačilnih storitvah. Tako, mislim, da bomo na tej temi in tudi na vseh ostalih temah še naprej delali z veliko odločnostjo in vsekakor brez improvizacije. In hvala lepa, da ste mi ponudili to priložnost, da to pred vami danes tudi povem. Grazie, komisarju. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa govornike v imenu političnih skupin. Naj vas eh, opozorim, da ni dovoljena uporaba modrega kartona, predviden pa tudi ni postopek, pritegnite pozornost predsedojoče. V imenu ELS, gospod Gozes, za štiri minute. Prezident. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa predsedujoča svetu, gospod komisar. Parlament ni nasprotnik sveta, prav tako nismo konkurent svetu, ampak smo skupaj s svetom so zakonodajalec, enakopraven so zakonodajalec. In eh, ravno v tem svojstvu parlament danes ugotavlja, da prihaja do zamud pri sprejemanju teh besedil, ki so tako nujna. Komisija se je zelo potrudila, da je čim prej pripravila predloge v danih težkih razmerah na Evropski uniji. In eh, ne bom govoril proti komisiji, kajti ocenjujem, da sta komisija s komisarjem Barnjem eh, naredila vse, kar je potrebno storiti na tem področju in zato jim gre tudi zahvala. Seveda, so volitve in eh, tudi spremembe v komisijah, ki nas čakajo, v komisiji, ki nas čakajo, tisto, kar bo otežilo delo. Ampak to, o čemer teče beseda, so besedila, kjer je dogovor v parlamentu že bil dosežen, zdaj pa smo pri blokadi v svetu. Ja, slišim, kaj pravite, gospod ministr, svet dela veliko, dela dobro, e, mislim, da je parlament pokazal, da zna sodelovati. Ne bom zdaj navajal seznama besedil, ki so zdaj na čakanju. In eh, upam, da boste v svetu sodelavci našli eh, tistih nekaj eh, minut, da se boste seznanili z resolucijo, o kateri bomo glasovali jutri. Predvsem bi rad opozoril na katastrofalne posledice, ki jih prinašajo trenutne razmere. Najprej, kar zadeva razmerja med institucijami. Kot rečeno, parlament in svet sta tu enakopravna in to, kar se zdaj dogaja, je negiranje lojalnega sodelovanja med tema dvema institucijama, ki sta so zakonodajalca. Zakaj se svet ne more dogovoriti, če pa se je parlament ob vsej svoji politični raznolikosti, ob vsej svoji nacionalni raznolikosti uspel najti rešitve za razlike, ki nas morda razdvajajo? To je vprašanje, ki si ga zastavljam. Če želimo rešiti križo, s katero se še vedno eh, soočamo, kljub eh, prizadevanjem šefov vlad in eh, držav, prihaja do blokad v svetu. In to kaže na to, da Evropska unija ni dovolj odzivna in če bomo potrebovali več časa kot druge države, še posebej ZDA, da izidemo iz te krize, je to zato, ker nimamo modela, ki bi deloval. Ja, smo zavezani temu skupnostnemu modelu in zato je pomembno, da svet prevzame svoj delež odgovornosti in da naši Evropski uniji zagotovi to reaktivnost, ki jo, ki jo potrebuje. Te blokade povzročajo tudi pravno negotovost. Industrija, investitorji čakajo, kak, kaj bodo na koncu konca imeli pred seboj in ne moremo vse čas čakati na neke odločitve, ki ne bi jih eh, sprejeli. Ne moremo živeti od eh, vsebin, ki nam jih posredujejo lobisti, o dokumentih, do katerih mi nimamo dostopa. Vsak seveda želi vedeti, v kakšnem položaju bo. In te blokade seveda napajajo tudi euroskeptike na vseh straneh, eh, ki tudi spodkopavajo Evropsko unijo, tudi v tem zboru jih vsekakor imamo v določenih vrstah. Gre torej za blokade nujnih ukrepov, ki jih moramo sprejeti na evropski ravni in to paralizira tudi učinkovito financiranje realnega gospodarstva. Svet se mora ponovno zbrati In eh, glede na slišeno, mislim, da ne bom odgovoril na nijanso dvoma, ki ste izrazili, gospa predsedujoča. Ampak čas je, da Evropi nadenemo drugačno sliko kot eh, zgolj neka vrsta limuzin, ki se sreča zvečer, eh, na večeri s šefi vlad in držav, ki potem ne pridejo do nobene rešitve glede utaje davkov in tako naprej. Državljani imajo dovolj in vam ne verjamejo in tudi nam ne verjamejo več. In čas je, da odpravimo te hude napake, da popravimo vso to škodo, ki smo jo povzročili z napačnimi odločitvami tudi glede eh, ciprske krize. Pomembno je, da se zavedamo, da nam ostane le še nekaj mesecev. Kajti le nekaj mesecev nam je ostalo, da popravimo to sliko, ki jo izkazujemo na ozven. Mi smo vsekakor na to pripravljeni in to smo, mislim, da tudi dokazali. Hvala. Grazie per il gruppo. E. Najlepša hvala v imenu socialistov in demokratov, gospa Ferreira, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. I'll speak in English today. Gospod komisar, govorila bom v angleščini, tako da se bova lažje razumela. Predsedujoča svetu, Bančni in finančni sektor sta v središču eh, gospodarske krize in eh, trenutno se izvajajo reforme, ki so predpogoj za to, da najdemo pot iz krize in da zagotovimo eh, trdne finance za dobro gospodarstvo. Pogosto slišimo takšne izjave, sedaj pa jih je potrebno tudi uresničiti. Potrebujemo konkretne rezultate za naše državljane. Pričeli smo z delom na številnih področjih, sedaj pa moramo te projekte tudi zaključiti, poskrbeti moramo za konkretne rezultate. Pozivamo svet in komisijo in pozdravljamo novice, ki jih je pravkar eh, navedel eh, komisar Barnier glede eh, bančnih storitev glede enotnega eh, mehanizma za reševanje, eh, glede direktive o vrednostnih papirjih in tako naprej. Vendar pa pozivamo torej komisijo in svet, da se eh, hitro odzoveta na ključnih področjih, na katerih je Evropski parlament že sprejel svoje stališče in čaka na pogajanja s svetom. Govorimo o sistemu zajamčenih vlog. Razumem vas, gospa ministrica, ampak eh, to temo obravnavamo že od februarja 2012. Potem okvir za reševanje. Eh, tudi tukaj še zmeraj čakamo na odločitev sveta, če tudi je svet eh, to področje navedel kot eno izmed prioritet. Potem pa direktiva MIFID o trgu finančnih instrumentov. Potrebujemo napredek na vseh področjih, ki se navezujejo na bančno unijo potem eh, predlog za enotni eh, mehanizem za reševanje in pa CSR4. To so ključni koraki na eh, poti k bančni uniji. Zagotoviti moramo stabilnost in jamstva za vlagatelje in pa za investitorje. Torej potrebujem ustrezen okvir in pa enoten sistem eh, tudi za banke. Potrebujemo jasna pravila za reševanje in za sanacijo bank. Le na ta način bomo lahko ustrezno zaščitili ulagatelje eh, v vseh državah članicah. Evropski parlament je vedno prevzel odgovornost in poskrbel za konkretne eh, rezultate pravočasno. Evropski parlament se je zelo hitro odzval, ko je šlo za CSR4, ampak eh, še zmeraj čakamo na odziv sveta. Enako velja tudi eh, za MIFID, za sistem zajamčenih vlog in tako naprej. Torej, svet pozivam, da preneha zgolj z eh, lepimi obljubami in uh, prične z konkretnimi dejanji. Gospa ministrica, prosim, da pospešite eh, ta postopek in da eh, zaključite delo eh, na teh projektih. Hvala lepa. V imenu zeleni, gospod Gigolc, za dve minuti. Kolegi, gospod komisar, predsedojoča svetu, naj bom zelo jasen. Lahko ponovno naštevamo vse dosjeje, ki še niso bili obravnavani v svetu. In cenil bi neposredno izmenjavo mnen. Seznam govori sam po sebi in nihče ne more zanikati, da obstaja problem. Komisija je namreč pravočasno pripravila dolg seznam eh, še kako potrebnih predlogov, ki pa jih svet ni obravnaval. In naj bom povsem jasen. Mislim, da zato ni odgovorno irsko predsedstvo. Irsko predsedstvo opravlja dobro delo. Torej, eh, prosim, da ne bo nesporazumov. Vendar pa, če upravljate dobro delo, to še ne pomeni, eh, da morate zaiti v zanikanje. Če ne boste našli eh, soglasja in skupnega stališča na teh pomembnih področjih, kaj se bo potem zgodilo? Če ne želimo zapraviti eh, dobrega imidža Evrope, potem Prenehajte eh, poslušati interese posameznih eh, držav članic, odrečite se medvladnemu sodelovanju, eh, ki ne izhaja iz evropskih pogodb in poskrbite za konkretne rezultate za glasovanje. Prejdite na pravo evropsko metodo. To od vas pričakujejo tudi državljani. Litovsko predsedstvo, eh, ki bo sedaj eh, prevzelo vaše delo, pa od Evropskega parlamenta sedaj zahteva, eh, da določi svoje prednostne naloge, ko gre recimo za direktivo UCIC in tako naprej. To se mi ne zdi pravično kako bo svet spremenil način delovanja, kako boste poskrbeli za to, da boste našli eh, soglasja ali pa da boste vsaj sprejeli stališče glede različnih eh, tem, ki bi jih morali obravnavati in eh, pri katerih državljani pričakujejo odgovore. To je tisto vprašanje, na katerega bi morali odgovoriti. Prosim, poskrbite za rešitev, ne pa, da se izgovarjate z zanikanjem problema. Imate veliko izkušenj in opravili ste dobro delo glede na trenutno situacijo, vendar pa prosim, da izkoristite te izkušnje in da najdete rešitev eh, za te probleme. Kajti nespremljivo je, eh, da eh, finančni dosjeji ne bodo zaključeni v tem mandatu. Najlepša hvala. E. Hvala lepa. Za skupino EKR, er, gospa Swinburne, za minuto in pol finančna kriza je zahtevala zakonodajni odgovor. Na ta način uh, smo želeli poskrbeti za vnos kapitala na evropski trg, hoteli smo ponovno vzpostaviti zaupanje vlagateljev, uh, hoteli smo poskrbeti za neposredne investicije. Vendar pa nedokončana zakonodaja ustvarja negotovost in odvrača eh, podjetja od vlaganja na evropski trg. Če tudi uh, eh, smo zaključili uh, z prvo stopnjo, še nismo zaključili z uh, drugo uh, stopnjo, kar uh, zadeva očpodinske skeme za vlagatelje. Torej, začeli smo z uh, izvajanjem zakonodaje, vendar pa je, oziroma s pripravo zakonodaje, vendar pa je nismo pravočasno zaključili. Recimo CSR4, to bi moralo biti pozitivno uh, sporočilo, uh, poskrbeti bi moralo za ustrezno uh, strukturo in uh, postaviti bi morali tem, temelje za vzpostavitev bančne unije. Na ta način bi morali uh, zagotoviti zaupanje vlagateljev uh, v Evropsko unijo, vendar pa uh, je ta zakonodaja obtičala v svetu. Potrebujemo načrt za reševanje in sanacijo uh, bank, uh, pa tudi za celoten uh, finančni uh, sektor. Namreč v nasprotnem primeru eh, se bomo znašli v ozračju eh, pomankanja zaupanja strani podjetij, strani vlagateljev, pa tudi strani naših državljanov, ki potrebujejo eh, bolj stabilen in trdnejši finančni sistem. Bolje je, da imamo manj zakonodaje, pa da je ta boljša. Najlepša hvala v imenu skupine EFD, gospod Blum, za minuto. Thank you, uh, Madam... Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospod komisar. Naklonjen eh, sem svetu eh, pri tem vprašanju, kaj ti opraviti želi eh, nemogoče delo in parlament ga skuša k temu pripraviti. Če želimo poskrbeti za uredbo finančnih storitev, potrebujete popolno poznavanje trga, vendar pa je to nemogoče. Vrniti se moramo k eh, svobodi eh, pogodb, tako da eh, bodo lahko vlagatelji sami odločali o tem, na katero banko se bodo obrnili, na katero kreditno institucijo, ne da bi se v to umešavale države članice. Centralna banka. Uh, vsiljuje preveč zakonodaje. Pri tem pa zavaja javnost in zato eh, ni ustrezno kaznovana. Torej odmaknimo se od te eh, predpisujoče zakonodaje in dovolimo, da se trgi urejajo sami. Najlepša hvala. V imenu GUE NGL, gospod Kljuce za minuto. Ja, najlepša hvala. Kolegice in kolegi ko se pogovarjamo z državljankami in državljani, po petih letih krize radi vprašajo, kaj smo kot politiki v tem času storili. Kaj smo storili za to, da bi našli izhod iz krize. No, in potem lahko odgovorimo, da smo v Evropskem parlamentu eh, pripravili na desetine dokumentov. In uh, mislim, da se v parlamentu sicer eh, mnenja včasih razhajajo, ampak mislim, da smo pripravili posem uporabne dokumente, posem uporabne predloge rešitev uh, za naše državljane. In potem državljanke in državljani ne razumejo, zakaj se še ni nič premaknilo, zakaj ne čutijo učinka teh predlogov. Uh, No, in potem moramo odgovoriti, da so te zadeve obtičale v svetu in potem sploh ne razumijo, zakaj se je to zgodilo. In to je problem, ki ga moramo na vsak način rešiti. Ta zamuda, eh, o kateri se danes pogovarjamo, s katero imamo opraviti, je morda povezana z eh, nepreglednostjo dela v svetu. Če bi zagotovili večjo preglednost eh, delovanja sveta, potem bi državljani morda tudi lažje razumeli, kaj se dogaja. In to bi eh, tudi omogočilo, da se soočimo z posledicami eh, te zamude, do katere prihaja. Na ta način bi morda našli hitro rešitev za eh, še odprta vprašanja in morda bi celo našli rešitev do konca tega mandata. Najlepša hvala. Grazie, Hvala lepa. Besedo ima komisar Barnje. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, sveda ne bom zdaj vsebinsko posegal v razpravo, ampak na tej točki bi rad samo potrdil dvoje. Sam, moj kabinet in moja generalna direkcija, ki upravljajo odlično delo že dolga leta, z sicer omejenimi, količinsko omejenimi ekipami, ki pa so zelo sposobne. Tu seveda želimo pripraviti strategijo in eh, prav tako olajšati delo sveta ministrov, pri katerem seveda tudi redno sodelujem. Prav tako seveda spoštujemo vašo avtonomijo pri vašem delu in prav tako menim, da je zelo pomembno, da produktivno sodelujemo pri trialogih, ki so tako pomembni. Pomembno je torej, da zaključimo s tistim, kar smo najavili, da bomo zaključili. Gre torej za vprašanje učinkovitosti dela. Gre za to, da vzpostavimo bolj jasne, transparentne temelje, da vnesemo nekaj več etike in morale tja, odkudar so izginile, da banke postanejo servis realnega gospodarstva, ne pa same sebi namen, kar so postale v zadnjih 30 letih. In gre tudi za vprašanje verodostojnosti, za G20, za Evropski svet, za nas kot Evropsko institucijo. Vsi mi moramo narediti to, kar smo rekli, da bomo naredili, kajti to je ključnega pomena, če želimo vzpostaviti bolj zdrave temelje za realno gospodarstvo na naši celini. Kot tudi, ja, gospa Swinburne, pomembno je, da zagotovimo enake pogoje za vse. Finančna kriza ima seveda tudi določene bolj evropske posledice pri nas, ampak ta kriza je prišla iz ZDA. Gre za pomankanje regulacije tega področja na globalni ravni in ravno G20 je določil to agendo dela, ki jih sledimo. In eh, poskrbiti moramo za to, da bodo naši največji partnerji v okviru G20. ZDA so tu največji partner, 80 odstotkov vseh naših tujih transakcij je za ZDA. Skratka, pomembno je, da sledimo ta isti agendi. Tako da veliko časa namenjam temu vprašanju. Čez nekaj dni, mislim, da že osmič v zadnjih treh letih potujem v ZDA kjer se bomo pogovorili ravno o tem, kako vzpostaviti enake pogoje za vse, pa tudi za to, da bomo z nekimi, nekaterimi drugimi partnerji, predvsem iz Azije, vzpostavili enako stanje. Ministro Creighton. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo ministrica Creighton. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovani poslanci, Prednostna naloga Evropske unije je, da eh, zagotovi oživitev gospodarstva eh, in sicer za ustvarjanjem novih delovnih mest in z zagotavljanjem rasti. Mislim, da je to naš skupen cilj. Če pa želimo ta cilj doseči, potem potrebujemo tudi konkretne zaveze in pa partnerstvo med vsemi institucijami, eh, parlamentom, komisijo in svetom. Poleg tega pa potrebujemo tudi sodelovanje z državami članicami. Dobra zakonodaja eh, je lahko le rezultat dela vseh treh inštitucij in pogosto eh, predstavlja tudi eh, rezultat težavnih kompromisov, ki jih ni lahko doseči in lahko mi verjamete, da je temu tako, kajti zadnjih pet mesecev sem preživela v predsedovanju Evropski uniji in lahko mi verjamete, da je kompromise zelo težko doseči. Tako med inštitucijami, kakor tudi med inštitucijami in državami članicami. Sodelovanje pa je ključnega pomena in eh, to je izjiv, ki nas čaka vse. Odzvati se je potrebno na nujne nove potrebe, ki so se izkazale v času krize. Poleg tega pa moramo obravnavati tudi strukturne teme, ki presegajo zgolj trenutni okvir. Na ta način bomo lahko poskrbeli za eh, trajnostno rast in eh, za zaposlovanje, ki si ga vsi želimo. Dobro smo sodelovali z eh, parlamentom in z eh, komisijo in dosegli smo rezultate na pomembnih področjih finančnih storitev. Nadaljevali bomo z delom na tem področju. Sodelujemo že eh, s kolegi iz prihajajočega litovskega predsedstva. Vem, da tudi vi že sodelujete z njimi in skušali bomo zagotoviti nadaljevanje dela sveta na številnih pomembnih področjih. Uh, vem, da bo moj kolega Michael Newnen kmalo obiskal uh, odbor uh, Ekon in sicer 24. junija. Uh, takrat uh, boste govorili o pregledu uh, opravljenega dela in o dosežkih irskega predsedstva. Mislim, da smo dosegli precejšen napredek na področjih, uh, ki sem jih uh, bolj specifično izpostavila v svojem uvodu. Uh, lahko zagotovim parlamentu, da bomo še naprej počeli vse, kar je v naši moči, eh, da eh, bi dosegli napredek na področju finančnih storitev v drugi polovici leta 2013. Skušali bomo tudi izkoristiti priložnost, ki se je izkazala v eh, zadnjih mesecih in ki sem jo izpostavila v svojih uvodnih pripombah. Rada bi se zahvalila Sharon Bowles in še prav posebej odboru Ekon za aktivno sodelovanje. Mislim, da smo veliko dosegli. In rada bi se zahvalila tudi komisarju Barnjeju za odlično sodelovanje s komisijo. Takšnega sodelovanja ni lahko doseči, eh, soočili smo se tudi z določenimi izzivi. Seveda pa nas čaka še veliko dela in to so izpostavili tudi nekateri govorniki političnih skupin mislim, da moramo v vseh inštitucijah podvojiti naše napore in eh, dobro in konstruktivno delati, predvsem pa moramo sodelovati v prihodnih mesecih, tako da bi zagotovili, da eh, izpolnimo vse skupne eh, cilje, še prav posebej glede na to, da nas čakajo volitve, evropske volitve prihodnje leto. Najlepša hvala. Grazie. Hvala lepa. Prijeli smo tudi predlog resolucije v zaključek eh, te razprave. Razprava je s tem zaključena, glasovanje pa bo potekalo jutri ob 12. Sedaj pa bomo imeli nekaj eh, minut odmora. Preden pričnemo z naslednjo razpravo in sicer gre za priprave na zasedanje Evropskega sveta.